za katerega upam, da bo sprejeto jutri, predstavljalo osnovo, na kateri bomo lahko zgradili trdno evropsko osnovo za zaščito naših državljanov. Hvala. Hvala, gospa Ferreira. S tem je razprava zaključena. Jutri opovne pa bomo glasovali o tej temi. Zdaj prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To je ustno vprašanje komisiji o Evropskem instrumentu za finančno stabilnost, o Evropskem mehanizmu za finančno stabilizacijo in prihodnih ukrepih. To vprašanje je eh, prišlo z odbora za gospodarske zadeve. Eh, avtorica vprašanja je Sharon Bowles. Eh, dobila bo besedo za pet minut, potem pa imam tudi seznam naslednjih govorcev. Izvolite. Hvala lepa. V številnih zadevah velja rek. Hudič se skriva v podrobnostih. Včasih je to prevelik izgovor za to, da bi podali sklepe namenjene trgom, ne da bi upoštevali, da je treba zagotoviti ustrezno spremljanje, kajti drugače storimo več škode kot koristi. Podobno sem storila v primeru preizkusov bank. Tam potrebujemo predvidevanje, ampak tudi objavljene rezultate. Prej sem že povedala, da predolgo traja, da smo dobili podrobnosti o rešitvi Grčije in odbor zahteva več podrobnosti že mesece. Mi smo tisti hudiči, ki opazujemo podrobnosti in želimo si več podrobnosti. Maja je bil vzpostavljen Evropski instrument za finančno stabilizacijo, uporablja proračun EU. In tako dolgo je trajalo, da obljube niso več dovolj. 7. junija je bil ustvarjen evropski instrument za finančno stabilnost. Želeli bi si, da bi to potekalo nekoliko hitreje, kajti to bi bilo tudi ceneje. Obstajajo potencijalni nadaljni učinki, to bo vplivalo na proračun EU in na izposojanje različnih finančnih institucij, kot je Evropska investicijska banka. To bo škodilo, kajti to je namenjeno bankam, ki imajo suverene dogove in mala in srednja podjetja v realnem gospodarstvu doplačala za to. Kakšni načrti so za to, da bi rešili te pomanjkljivosti, glede na to, da je rast tako pomembna in MSP so v srci rasti? Glede na to, da je to posebni namen, instrument s posebnim namenom, me zanima, kaj bodo tiste države, ki niso v evroobmočju, ampak se želijo pridružiti mehanizmu za stabilizacijo, ali se bodo te države lahko pridružili pridružile k temu, ali mi lahko potrdite, da se pravila ustrezno spremenjajo. Včeraj smo v odboru slišali tudi, da bi želeli slišati več o, o nebilančnem instrumentu. Imamo še številna druga vprašanja. Kako bo potekalo usklajevanje med skladom za stabilizacijo in mednarodnim denarnim skladom? Ali bo dodeljevanje potekalo po razmerju 2 proti 1? in kakšen je odnos med različnimi obrestnimi merami. Ali bo Evropska unija in poročila mednarodnega denarnega sklada potekala skladno ali pa bodo samo posojila mednarodnega denarnega sklada prevladala. Je to vse, je to pravi način, bi Evropski oziroma mednarodni denarni sklad moral zagotavljati ta dopolnila sredstva ali bi moralo biti obratno ali najprej naj uporabimo instrument ali druge načine. Sedaj želim omeniti evroobveznice. Tukaj imamo pomembno vprašanje. Imamo evroobveznico z skupno obrestno mero, potem je ena najboljših načinov za to, da bi zagotovili davčno stabilnost izgubljen. Tržne sile so spale, kajti Grčija in druge države so spale si nagovarjale velike dolgove. Velika tveganja pa se skrivajo v direktivi o kapitalskih zahtevah. Če tega ne bi bilo, potem bi banke postopoma tvegane obveznice dale na stran in ne bi nam bilo treba reševati bank s pomočjo mehanizma za stabilizacijo in prihajajoči testi bank bodo mnogo manj stresni zaradi tega. Kot del novega gospodarskega upravljanja moramo to prav gotovo popraviti v dolgem roku. To ne sme biti del politično določenega postopka za pretiran dolg, ampak mislim, da imamo tukaj možnost, da problem v direktivi o kapitalskih zahtevah pretopimo v ustrezno in uporabno orodje v prihodnosti. Ko sem pisala to ustno vprašanje, moram povedati, da sem bila zelo zadovoljna, da je komisija nakazala, da želi parlament vključiti v postopek za e-, gospodarsko upravljanje in nadzor in tudi za prihodnjo zakonodajo. Odbor pa se že veseli sodelovanja na tem področju. Hvala. Hvala lepa, Sharon Bowles. Zdaj ima besedo komisija. Komisar Barnier, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vidite, da odgovarjam v imenu kolega Olja Arena. Morda bom nekoliko več eh, časa porabil za končni odgovor. Sharon Bowles omenja angele. Ne vem, če je prav veliko angelov tu, koliko da govorimo o finančnih storitvah, ampak vendarle, to, kar bi rad povedal gospe Bowles, je, da je hudič vedno v podrobnostih, tako da bom kar se da natančno odgovoril na vprašanja, ki ste mi jih zastavili. Najprej, za kakšne zneske gre, ko je govora o tem evropskem eh, mehanizmu za stabilizacijo in kakšna je povezacija z eh, maksimalno vrednostjo lastnih sredstev. Eh, sklepi sveta ECOFIN omenjajo 60 milijard evrov za evropski mehanizem za finančno stabilnost. Pravno omejitev je določena v členu 2.2 uredbe 460 2010 sveta, ki omejuje Eh, posojilo na raven lastnih eh, sredstev. Eh, in na ta način lahko zahtevamo tudi do 1,23 odstotka BDP Evropske unije. Skupna maksimalna vrednost tega večletnega okvirja je skupna vrednost servisiranja teh dolgov, ki ne sme preseči 1,23 odstotkov v proračunskem letu. To je torej natančni odgovor, ki ga podaja gospod Torin s tem v zvezi. Drugo vprašanje, ali bo komisija opravila eh, presojo vplivov teh dveh inštrumentov na podlagi uredbe o Evropskem mehanizmu za stabilizacijo. Eh, komisija mora v šestih mesecih po ustanovitvi tega mehanizma eh, in sicer vsakih šest mesecev pripraviti poročilo o delovanju. To poročilo bo Eh, predstavljeno odboru za eh, finančne in gospodarske zadeve in svetu ECOFIN, eh, Evropskemu skladu za finančno stabilnost, ki predstavlja medvladno strukturo, katerega funkcioniranje ni podvrženo delovanju v skladu z evropskimi veljavnimi predpisi, kar zadeva EIB evropski mehanizem za stabilizacijo in evropski sklad za stabilizacijo ne bo eh, sta imela neposrednega vpliva na eh, dejavnost posojen, poso, dajanja posojil EIB, ki bo zagotavlja zgolj logistično podporo in pa nekakšno back-office podporo temu mehanizmu, ne bo pa v imenu Evropska mehanizma za finančno stabilnost dajala posojil. Četrto vprašanje. ali naj bi bil to stalen sistem za uh, javni dolg. In tukaj sodelujemo tesno s člani delovne skupine, ki jo vodi predsednik eh, Van Rompuy. Izbira pravne podlage še ni natančno opravljena. Kakšna je vloga Evropskega parlamenta tukaj? Tudi to vprašanje se izpostavili. No, Evropski parlament bo vse čas obveščen o kakršnem koli napredku, ki bo razližen, kar zadeva te postopke. Uh, Eh, pravna narava sodelovanja parlamenta pa bo seveda odvisna od eh, pravne podlage, ki bo določena. Potem, kakšna bo tudi koordinacija z mednarodnim denarnim skladom, program odločanja o morbidni pomoči državam članicam eh, se bo določil v okviru evropskega mehanizma in pa skupaj z IMF-om. In še četrto vprašanje, kako se je odzvati na morebitne zahteve držav ne članic evroobmočja. Države, ki niso članice evroobmočja, lahko, če se to izkaže za potrebno, pozovejo uh, k temu, da se pomaga pri zagotavljanju plačilnih bilanc. Uh, prejšnje leto je že bilo sprejetih nekaj takih dogovorov v naravni 15 milijard evrov, lahko se uh, zagotovi do 50 milijard, 15 milijard pa je že na voljo za posojila Mačarski Eh, Latviji in Romuniji. Kar zadeva plačilne bilance, eh, so pogoji tukaj bolj eh, blagi kot v okviru mehanizma finančne stabilizacije. In še na slednje vprašanje, člen 122 pogodbe je bil uporabljen za pravno podlago za mehanizem finančno stabilizacijo, kajti komisija in svet sta ukrepala v urgentnih pogojih, ko je kar nekaj držav članic eh, bilo v nevarnosti velikih težav zaradi eh, objektivnih eh, razlogov. Eh, komisija je bila pod velikim pritiskom, še posebej finančnih trgov, in je morala zelo hitro ukrepati, da je na ta način eh, ohranila oziroma zavarovala evro. To je bilo seveda težko opraviti zahtevalo pa je seveda tudi pomembno vlogo nacionalnih parlamentov. In tudi Evropski parlament sam, gospa predsedujoča, je podprl komisijo za resolucijo iz leta 2009, namreč resolucijo o finančni pomoči državam članicam na podlagi člena 122. Toliko eh, z moje strani, koliko se le da natančno v odgovor gospe Sharon Bowles na njena zelo, zelo natančna vprašanja. Najprej komisar. Lepša hvala, gospod komisar. Zdaj pa prehajamo govornikom v imenu političnih skupin in kot prvi dobi besedo gospod Otmar Karas za Evropsko ljudsko stranko za minuto in pol. Izvolite. Gospod predsedujoča, gospod komisar. Zdaj ne morem govoriti o neupoštevanju pravic eh, pa še na parlamenta v povezavi z eh, to temo, Lahko pa povem naslednje, da ta instrument finančnega nadzora ne nadomešča Evropskega denarnega sklada. Pripričan sem, da potrebujemo Evropsko bančno dajatev, ki bo v prvem koraku pripeljala do izgradnje osnovnega kapitala Evropske agencije za razvrščanje, torej bonitetne agencije. Kaže se, kako nujne so finančne reforme, pokazalo pa se je, da tudi nimamo na voljo kriznega mehanizma, kar prav tako kaže, da smo politična, da potrebujemo močnejšo Evropo na področju socialne povezave, gospodarske povezave. Za eh, stabilizacijo potrebujemo upoštevanje maastriških kriterijev, pakta za stabilnost in rast, stabilnost notranjega trga in konkurenčno politiko, ki bo temeljila na ofenzivni politiki in, in na ofenzivi izobraževanja, raziskovanja, inovacij, tako da ne bomo posegali v žep davkoplačevalcev, ko bomo potrebovali denar. Najlepša hvala za socialiste in demokrate. Gospa Podimata za dve minuti. Izvolite gospa predsedujoča. spoštovani gospod kar brez dvoma sklep iz devetega aprila za vzpostavitev efsm je bistvenega pomena za skupno valuto in tudi za stabilnost na splošno v evroobmočju in prav zato je parlament ki je prosil za to zadovoljen s to odločitvijo. Na ta način omogočamo instrument, ki bo zagotovil stabilnost. Končno smo poslali sporočilo solidarnosti in enotnosti z ravni Evropske unije. In to verjetno bo pomagalo tudi Evropski investicijski banki in Evropski centralni banki. banki. Ta praksa je v duhu splošne odločitve ministrov evroobmočja. Seveda so to začasni ukrepi, ampak če želimo nekaj izvleči, neko lekcijo iz sedanje krize, ne smemo čakati na naslednjo krizo, da interveniramo, da naredimo naslednje korake. Mislim, da je zdaj pravi čas, da oblikujemo stalne mehanizme, ki bodo delovali preventivno, ne šele potem, ko je do krize že prišlo. Potrebujemo gospodarsko koordinacijo, mislim, da gremo v pravo smer, vseeno pa ne smemo pozabiti, da je glavni cilj to, da zagotovimo stabilno in trdno oživitev gospodarstva v Evropski uniji. Zato bodo potrebna prizadevanja, ki se osredotočajo na zaposlovanje, socialno kohezijo in rast. Naš cilj mora biti oblikovanje spodbud in preventivnih ukrepov, ki bodo podpirali prizadevanje vseh naših državljanov in članic. Zdaj smo pri njej. Govorniki v lastnem imenu, zdaj gospod Veres. La prezidente, monsieur le commissaire, vous le savez. Hvala, gospod predsedujoče. Gospod komisar, kot veste, v tem parlamentu z veseljem ugotavljamo, da je solidarnost pokazala svoj pravi obraz. Nekateri nam je žal, da je do tega prišlo tako pozno, toliko mesecev po tem, ko je gospod Van Rompuy podal pobudo in ko so na notranjem trgu že izvedli nekatere ukrepe ta pobuda prinaša solidarnost in pogledati si moramo, odkud prihaja. Ugotoviti moramo, da je sedanje stanje rezultat pomankanja idealnega ekonomskega upravljanja v Evropski uniji. Otmar Karas je omenjal pakt stabilnosti, ampak ta pakt stabilnosti ni dovolj. Predolgo smo zanemarjali sam problem možnega nihanja dolgov v evropskih državah. In zato je prišlo do dožniške krize. Od oktobra 2008 naprej, odkar je bil uveden instrument plačilne bilance, smo prosili, da naj bi bil podlaga za razpravo o člen 122? Vendar pa žal še vedno čakamo na bolj robustne in ostre ukrepe in rešitve. Ne le, da potrebujemo dobro upravljanje, zato da ne pridemo ponovno v tako stanje, v tako krizo. Zato potrebujemo preventivne mehanizme. Poleg tega, poleg tega pa obžalujem tudi dejstvo, da so države članice pripravile neke instrumente, ko dvomimo. Najlepša hvala, vaš čas je potekal. Rednan im Catch the Eye verfahren. Zdaj pa k postopku Catch the Eye. Imeli ste dve minuti na volje, govorili ste dve minuti in pol. Gospe Beres se ne sliši. Ah, ok. Ja, das ist eine gute, das ist ein guter Weg, um damit zu verfahren, weil wir dort noch Zeit haben. No, dober predlog ste podali, tako bomo ostali v času, pravi predsedujoča. Tako ne bomo nikomor kradli časa za govor. Zdaj pa k govornikom v postopku KHCI, kot prva gospa Pasescu. Hvala, gospa predsedujoča. No, 9. maja so finančni ministri držav članic odločili, da naj se ustavi Evropski instrument za finančno stabilnost. To je del zakonodajnega svežnja, katerega namen je zagotoviti, da zaščitimo evroobmočje. območje pa tudi, da prestrukturiramo finančne sisteme v državah članicah, tako da bodo ti zdravi. V državah članicah mora to uporabljati na učinkovit način, zato da se bo stabilizirala in konsolidirala sedanja situacija. Tako da si moramo pogledati, kakšno je gospodarsko stanje v teh državah. Evropska unija se je odzvala s tem na krizno situacijo, na katero ni bila dovolj pripravljena. Komisar Barnier je spoznal, da gre za začasni instrument, ki bo trajal tri leta in ugotavlja, da se mora znati Evropska unija hitro odzivati na krizne situacije. Ali menite, da bi ta instrument moral biti stalne naprave ali ne? Hvala lepa, gospod Obermajer, za eno minuto. Beseda je vaša, gospod Obermajer. So, 15 minut. Tako je. Tako, hvala lepa, gospod predsedujoča. V, kriznem, v krizi neke države članice, države članice ne bi več pomagali za finančnimi svežnji, temveč prevzeli jamstvo. To zveni dobro, vendar pa s tem nismo odpravili ključnega problema. Sej imamo v evroobmočju države z velikimi finančno-političnimi razlikami in eh, v tem smislu tudi resnimi situacijami. S tem problem samo predstavljamo naprej in davkoplačevalci bodo nosili vso breme. Potem pa je tukaj vprašanje bonitetnih agencij, ki bodo imele čim manjši kapital. V tem primeru bi SFF dobila najboljšo oceno in s tem bi prišli še bolj v odvisnost od ameriških bonitetnih hiš. Zato moramo ustrezno urediti bonitetne, bonitetne agencije. Vprašanje je, kako zagotoviti neutralno razvrščanje. Ne moremo pa na račun reševanja enih delati dolgove drugih. Hvala lepa. Zdaj pa za eno minuto gospod Ribik, gospa Pesorujoča Kuhmerin, komisar Brnje.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 vprašanje proračuna 2011. O tem ravno razpravljamo. Imate kakšne številke, ki bi pripeljale do večjega učinka pri zaposlovanju? Kako bomo bolj podprli mala in srednja podjetja in kako bomo dobili več in boljše podjetnike? To je vprašanje, ki je povezano za stabilizacijo. Če bomo več prigospodarili, bomo lahko tudi več porabili in postali bolj konkurenčni. Program konkurenčnosti je nekaj, kar nas bo, bi nas lahko pripeljalo bistveno dlje. Zmanjšanje sredstev za ta program je kontraproduktivno, zato bi morali paziti na to, katere postavke, proračunske postavke uničujejo očinke pri izboljšanju rasti in zaposlovanja, katere pa ne. Hvala lepa. Ponovno ima besedo gospa Bere za eno minuto. Izvolite. La, la Hvala lepa, gospa predsedujoča. V zvezi z Evropsko investicijsko banko se poraja eno od vprašanj, ki je pod kakšnimi okoliščinami lahko prije do zadolževanja trga, poleg tega mehanizma in ali bo to vplivalo na obrestne mere. Gospod komisar, imam še vprašanje za vas. Ali menite, da v delovni skupini gospoda Van Rompaja ali ne bi moral komisar Ren izpostaviti vprašanja dolžniške krize oziroma vprašanja soverenega dolga. Mislim, da bi lahko ta delovna skupina se osredotočila na to vprašanje glede združevanja dolga. Hvala lepa za zaključek razprave. Gre beseda še komisiji. Gospod Brnje, izvolite. Si vous voulez bien, je, je, notamment sur la question euh, importante des, de l'idée des, des eurobonds euh, et sur Hvala, glede tega vprašanja euroobveznic in to, kar je gospa Brez na koncu odgovorila, bom poskusil neposredno odgovoriti na ta vprašanja v pisni obliki v naslednjih dneh. V uvodni predstavitvi je bilo govora o tako imenovanem stres testu o testu, o preskusu vzdržljivosti. In vedeti moramo, o čem govorimo tukaj. Komisija si je to pogledala že precej nazaj, tudi gospod Baroso je pripravil svoje mnenje, tudi gospod Ren. In naj vam spomnim, kako je gospod Baroso odgovoril na to. Gospod Karas je govoril o temi, ki je zelo pomembna, namreč o preventivi. Banke morajo plačevati za banke. V mojem sporočilu na to temo sem sam izpostavil, da naj bi v zakonodaji sprijeti leta 2011 obravnavali te teme. in vzpostavitev različnih skladov, ki bi služili zaščiti sistema. Preventiva je vedno cenejša kot to, da moramo reševati krizno situacijo. To je samo eno od orodij v naboru orodij, ki so nam lahko na voljo. Gre za orodje, s katerim lahko identificiramo tveganja, zato da preprečimo krizo in s tem tudi velike katastrofe. Gospa Beres je govorila tudi o državnih dolgovih in o tem, ali naj bi prišlo do zbiranja dolgov oziroma kako bi obravnavali dolžniške krize. Mislim, da bi to lahko naredili tudi z oblikovanjem Evropske bonitetne agencije. In o tem bomo govorili na začetku naslednjega leta. Gospa Beres je govorila tudi o paktu stabilnosti in o njegovem izvajanju. Narediti moramo še več. Vzpostavili smo že evropski mehanizem za stabilnost in tudi nekaj drugih govornikov je to omenjalo. Zakaj gre pri tem mehanizmu? Pri tem mehanizmu je komisija sodelovala z ustreznimi zainteresiranimi stranmi, nismo se še odločili, kakšna bo pravna podlaga za to. Želimo pa si bolj stalnega mehanizma ali instrumenta, ki bi deloval v kriznih situacijah. Naj zaključim s tem, da se vrnem na tisto, kar je rekla gospa Olimata in delo, ki ga je opravila Grčija. Grška vlada je sprijela resne zaveze za to, da bo opravila svoje naloge in zaveze. Kriza, ki je zajela vašo državo in nevarnost, da to okuži še druge države, zagotovo vpliva tudi na medsebojne odnose med državami članicami. Zato mora Evropska unija pokazati svojo odločnost, da se bo tega problema lotila s trdnimi ukrepi, saj moramo zagotoviti stabilnost v celotnem evroobmočju. Sklepi Ekofina iz 9. maja kažejo jasno, da je Evropska unija sposobna odreagirati hitro in odločno, ko gre za resne politične izzive. Moramo pa uskladiti te gospodarske in proračunske sisteme, In mogoče moramo pogledati na te stvari v širšem smislu, na ravni Evropske unije. V sedanjih razmerah smo se naučili nekaj, ampak to ni konec zgodbe. Pogledati moramo, kaj se lahko naučimo, kako lahko v prihodnje preprečimo šibitev evra in pretrese, ki bi lahko škodili evru. Odzvati se moramo na situacijo vnaprej. Seveda pa je tudi proračunski nadzor potreben. Vse to moramo narediti, pa še veliko več. Pogovarjati se moramo s svojimi državljani, saj oni pričakujejo, da bomo pripravili okvir za gospodarsko rast in zaposlovanje. Zato govorimo o nadzoru, o uredbi, o preventivi, preprečevanju in pobudah tudi pobude so tisto, o čemer moramo govoriti v naši novi strategiji EU 2020, zato da bomo lahko ustvarjali nova delovna mesta. V mojem portfelju sem pripravil tudi te teme in to bom pokazal v začetku oktobra. Enotni trg je osnova za enotni trg, za trg skoraj 500 milijonov državljanov. Zato si želimo boljšega delovanja tega trga, zato da bomo lahko pomagali majhnim in srednjim velikim podjetjem, da bomo koristili našim potrošnikom in državljanom. Zato moramo ustvarjati rast in na vse to moramo misliti, ko sprejemamo pobude za prihodnost. Hvala lepa. Najlepša hvala. Vložen je bil predlog resolucije odbora za ekonomske zadeve in monetarne zadeve z številko, ki jo boste našli.